kolegice in kolegi prosim zasedite svoja mesta kolegice in kolegi mi je žal da pričenjamo z zamudo našo sejo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 začenjamo sejo in se oproščam za zamudo, ker se je seja koordinatorjev podaljšala dlje, kot bi pričakovali. V skladu z eh, pravili naj povem, da ob eh, tej priložnosti je gospod Tan bil imenovan za eh, poročevalca, soporočevalca pod odborom sede na temo skupnega, skupne varnostne in obramne politike, potem pa Evropski semestr hiter, tukaj je tudi predvideno poročilo. Uh, in sicer uh, skupno poročilo za pomlad in jesen in uh, skupina zelenih bo predlagala svojega poročevalca. Potem pa uh, v povezavi z uh, spremembo uredbe 1150 iz leta 2000 o lastnih sredstvih, o tem se bomo povrnili, uh, k temu se bomo povrnili čez uh, par minut, uh, ampak zdaj pa naj se naj se lotimo vprašanja spravnega postopka. Eh, spravni postopek no, ni privedel do nikakršnega sporazuma. Eh, moram se zahvaliti vsem vam za, eh, za strogost, ki smo jo znali izkazati tekom vseh teh pogajanj. V zadnjih mesecih smo oblikovali strateško stališče, ki odgovarja našemu gledanju na to, kako mora biti oblikovan proračun z ozirom na prednostne naloge, kot so inovacije, konkurenčnost, rast, zaposlovanje, ampak seveda ob upoštevanju tudi vseh zavez, ki so bile sprejete na ravni Evropske unije, ki mora biti kosa e, izzivu poravnav e, računov. Torej, to potem povzroča celo vrsto posledic, komisija prejema celo vrsto računov in je treba potem to tudi ustrezno izpolniti. Gre za snežni plaž, snežno kepo, ki se vedno bolj povečuje in temu je treba postaviti konec. V letu 2014 so bila določena določena sredstva, potem je prišlo do sprememb proračuna, želeli smo stabilizirati ta dolg s tem, da smo eh, želeli nameniti temu sredstva iz eh, glob. Eh, svet namerava prenesti rezultat teh glob na države članice, mi pa ne gledamo na to na podoben način. To je vprašanje dobrega gospodarjenja s sredstvi. Želimo biti sposobni, da obrazložimo našim državljanom, kaj smo postorili na proračunskem področju. In v zadnjih tednih smo imeli pred nami svet, ki um, je bil pač tak, da, uh, eh, lahko, da lahko označimo naše, uh, naše, uh, naša pogajanja kot za ohromljena pogajanja. Morali smo počakati 12. uro 21. dne pogajanj, zato da smo sploh prejeli nek predlog strani sveta, ki sploh ni bil sprejemljiv. In namreč raven plačil ni bila na tisti ravni, ki smo jo pričakovali, dve milijardi v letu 2014 in 800 milijonov za leto 2015. Skupno, torej za obdobje 2014-2015, bi potrebovali 7 milijard eh, dodatnih plačil in eh, svet nam je predlagal 3 milijarde 200 milijonov. In eh, ob koncu popoldneva eh, komisarka je pač eh, pomislila, da morda lahko pridemo na nekaj umestnega položaja, to torej je med sedmi, sedmimi milijardami in tremi milijardami, je potem predlagala še dodaten, dodatno milijardo 900 milijonov, Eh, nekako torej štiri milijarde, svet se je ponovno sestavil in eh, namestnik, eh, namestnik ministra z nekaj veleposlaniki iz italijanske vlade, nekaj finančnih svetovalcev sestalnega predstavništva. V teh treh tednih ne moramo reči, da so spoštovali parlament. Pravzaprav ministrov ni bilo na teh sejah, in na sejah so eh, sodelovali torej na veliko nižji eh, politični ravni in eh, torej ehm, to je bila prva priložnost tovrstnega spravnega postopka po volitvah v Evropski parlament in zato moramo oblikovati ustrezen postopek in doseči, da nas poštujejo. Pri čem smo torej v tem trenutku? Danes do povdan sem se sestal s komisarko Georgijevo in sva potegnila zaključke glede tega, kar bi lahko bila časovnica, katerega namen bi, bil, bi bila potrditev predloga proračuna za leto 2015 in spremembe proračuna za leto 2014 na plenarnem zasedanju v Strasburgu, Strasburu v tednu pred Božičem. In torej, Eh, bi želel eh, nekako vam sedaj opisati tam to morebitno časovnico. Komisija misli, da bo lahko sprejela odločitev 29. 28. Eh, novembra v petek. In vsekakor na najvišji politični ravni v naših državah članicah in na evropski ravni, na ravni Evropske unije. In torej gre v tem primeru za predsedstvo komisije, predsedstvo parlamenta in predsedstvo predsedstvo sveta, moramo uh, imeti nekaj jasnih stališč, ne, moramo se iti ne, nekne bitke med svetom in parlamentom. Torej, svet mora biti jasen, se mora jasno izraziti o tem, kaj namerava storiti s temi plačili in mora, moramo tudi mi jasno povdariti, da posebni instrumenti morajo biti postavljeni izven zgornje meje eh, v eh, večletnem finančnem eh, okviru. Eh, gre za nas za rdečo linijo eh, in eh, lahko dodam tudi, da komisarka si želi, da dokončno razčistimo to vprašanje in da ne bo več nikakršne dvoumnosti v zvezi s tem. Drugače bomo imeli velike, velike težave tudi v vseh naslednjih letih pri zagotavljanju plačil računov. Torej raven računov in potem ustrezno pravilo, po katerem naj bi namenili vsa dodatna sredstva, s katerimi bomo razpolagali vlagali za najnujnejša plačila. In eh, to, kar mislim, da moramo zahtevati, poleg tega, kar smo že zahtevali tekom teh pogajanj v spravnem postopku, je ena torej eh, neporavnani računi, torej doda, eh, namenitev dodatnih sredstev za poravnavo teh računov. Drugič bi zahtevali, da v zvezi z vprašanjem neporavnanih računov svet se mora zavezati in sprejeti neko, nek postopek, nek razpored za poravnavo teh računov. Eh, ne moremo torej eh, ostati eh, pri tem, moramo zahtevati od komisije, nam bo čim bolj jasna, kajti je neprijetno začeti neko razpravo z podporo komisije na ravni sedmih milijard, potem pa komisija konec koncev lahko reče, ja, ampak morda bi se lahko zedinili okrog pet milijard dvesto milijonov. Ne, mi, mi morali zahtevati od komisije, da, da ustrezno načrtuje, načrtuje razpored eh, plačil in da na podlagi tega se bomo tudi pogovarjali. Kajti eh, na ravni komisije eh, pač morajo tudi nam morajo tudi jasno povedati, pri čem so, če imajo kakšne dodatne eh, pač rezervice, ki so skrite tu pa tam. Ne, moramo jasno vedeti, pri čem smo s temi neplačanimi računi. In brez vsakega dvoumja mora biti povedan, povedano, da eh, instrumenti predlagoljivosti eh, ne spadajo eh, znotraj večletnega finančnega okvira, torej so zunaj te zgornje meje. Torej, če bomo pridobili vse te potrditve, eh, potem seveda se bomo lahko o tem pogovarjali, ampak na najvišji politični ravni. Kako naj bi stvar zgledala? Prihodni teden v Strasburu bi lahko imeli prvo srečanje koordinatorja s komisarko za to, da ugotovimo, pri čem smo, kako napredujejo ti pogovori. Potem pa eh, komisarka nam lahko tudi potrdi, da kolegi bi lahko potrdil novi predlog proračuna za leto 2015 28. Eh, novembra. Eh, v tem primeru potem bi lahko imeli prvi formalni trialog 2. decembra morda predtem bi lahko imeli tudi sejo odbora za proračun, ampak eh, ne vem, če bo to res nujno koristno. Vsekakor bomo uh, ugotavljali, pri čem smo 28. novembra s koordinatorji. Komisija se bo, sest, eh, odbor se bo sestal 3. ali 4. decembra. In eh, potem bi lahko nadaljni trialog potekal 8. decembra in eh, kom, odbor za proračun bi se lahko sestal 11. decembra zato da potrdi uh, ta predlog proračuna. Kaj ti tukaj ne gre več uh, za potem dodatne predloge, spremem, kaj ti predpostavljamo, da komisija bo eh, svoj predlog za leto 2015 že vključila predloge, predloge smo, spremem, ki smo jih glasovali na prejšnji, eh, na prejšnji zase, plenarnem zasedanju v Strasboru. Eh, torej, svet bi potem lahko sprejel predlog proračuna za leto 2015 15. decembra in, in na isti večer Eh, bi imeli eh, izredno sejo v Strasburu eh, zvečer, zato da bi lahko potrdili predlog proračuna in bi potrdili naš pristanek, kar zadeva vse prilagoditve, tako da na plenarnem zasedanju 17. decembra bi lahko z glasovanjem izrasili naše povoljno mnenje za proračun za leto 2015. To je torej časovnica, ki smo jo nekako zarisali. Ampak še enkrat bi se zahvalil vsem vam, za uh, tako pokončnost, ki smo jo znali izkazati in eh, za uh, stališče, ki smo ga oblikovali. Uh, soglasje uh, ni nikoli uh, bilo ošibljeno, nikoli uh, ni uh, popuščalo tekom teh pogajanj in uh, mislim, da je to botrovalo uh, uspešnosti, čeprav ni prišlo do pravega uspeha, ampak nam je vse omogočilo, da smo jasno povedali, kaj si želimo in sicer na način, ki naj bo razumljen razumljiv za naše sodržavljane. Zato se vam prisrčno zahvaljujem in v naslednjih dneh, kaj ti gre za obdobje po neuspehu prvega spravnega postopka, torej smo si morali nekako na novo izmisliti nek postopek in eh, upamo, da tekom tega postopka bomo znali ohraniti enako eh, enotnost, kot smo jo izkazali eh, do zdaj in dejansko, ki je nekaj res neobičajnega. Gospa poročeval. Perfektamente, kval. Hvala za besedo. Mislim, da ste zelo dobro povzeli samo situacijo. Dobro ste prikazali, kje smo in um, tudi predstavili časovnico ter spregovorili o tem, kar še lahko storimo. Naj še sama obrazložim situacijo za kolege. Vedno slišimo, da ne delamo dovolj dobro, ko gre za trialoge, da Da pa ima sicer um, svet še veliko več izzivov, ki jih mora prebroditi kot mi, ko se pripravlja na pogajanja. Pri proračunskem postopku pa je prišlo prvič do tega, da, je, da svet uh, v zadnjem trenutku ni zagotovil dovoljšne večine, da bi lahko predstavil dejanski predlog za konsens. In zaradi tega nismo dosegli pravzaprav nikakršnega napredka v teh 21 dneh. Torej ni prišlo do napredka ne pri stališčih sveta, ne v okviru parlamenta. V preteklosti smo v to vrsti situacijah v 90 odstotkih lahko dosegli napredek. Samo, manj, samo glede manjših elementov se nismo mogli zediniti. Tokrat pa se nismo mogli zediniti glede teh preostalih desetih eh, odstotkov. Torej nismo uspeli preprečiti morebitnega postopka začasnih dvanestin. Še vedno torej govorimo, da so plačila glavna prednostna naloga parlamenta zaradi težavnih situacij, v kateri smo. Svet eh, je podal dva predloga zadnji dan, ampak eh, nismo se uspeli lotiti podrobnosti teh predlogov. Šlo je sicer za točke, ki bi jih lahko pregledali posamično, ampak ker se nismo zedinili glede globalnih številk, ne, ni bilo smiselno, da se lotimo samih podrobnosti. Tako da nekaj časa, časa še imamo do decembrskega delnega zasedanja, je še nekaj časa. Je pa to odvisno tudi od sveta, od napredka, ki ga bo svet dosegal v notranjih pogajanjih. Tako da Naj jasno povem, da si seveda želimo dogovora o proračunu, tega si parlament seveda želi. Tako da bi bilo dobro to zelo jasno nekje zapisati. Parlament si želi dogovora, sicer ne za vsako ceno, ampak si želi dogovora, ker je to naša naloga v pogajanjih. Torej, gre za jasno zavezo. Odkar je komisija podala svoj predlog, smo mi dosegli določen napredek na naši strani, tako da ne gre za to, da bi mi jasno dejali ne. Želimo si pač, da so nekateri elementi vključeni v dogovor, preden ga sprememo. Plačila so en izmed takih elementov. To je absolutna prednostna naloga, ki smo si jo zastavili. Komisija pa je podala predloge tudi glede odobritvah in 99,9 odstotkov teh elementov je vključenih v osnutek predloga komisije, tako da je obveznost jih treba razmisliti. V predlogu še vedno najdemo element ali dva, s katerim nismo zadovoljni. Kako lahko torej obežimo trenutni situaciji? Mislim, da bi morali potekati stiki med nami in tudi s predsedstvom. In ti stiki bi morali biti v okviru rednih stikov, ne bi se smeli sestajati samo v okviru trialogov, predvideti bi morali tudi več neformalnih srečanj, več neformalnih pogovorov, kajti mislim, da bi na ta način lahko dosegli realen napredek. Mislim, da bi si morali prizadevati za rešitev za rešitev, ki bi nam omogočila, kako naj rečem, rešitev, zaradi katere bi bili lahko nekoliko bolj sproščeni ob samih številkah. Kaj to pomeni? To pomeni, da je treba najti načrt za plačila. Če se svetu zdi zelo težko se dogovoriti glede določenih um, številk, ki so sicer blizu našim minimalnim zahtevam, minimalnim številkam, potem moramo nujno rešiti to širše vprašanje. Treba je seveda zagotoviti tudi ustrezne podatke strani sveta in komisije, zato da bi oblikovali načrt plačevanja, ki bi bil zdržan naš uh, glavna zamisel je torej, da bi poravnali neplačane račune. To je naše glavno stališče. Ne moremo se torej strinjati s tem, da bi ohranjali situacijo neplačanih plačil. Zaradi tega prihaja do številnih težav za države članice v okviru sveta. Številne države članice so v hudi situaciji, se soočajo z resnimi proračunskimi izzivi in mi še poslabšujemo to situacijo zaradi tega, ker ne plačujemo računov. Tako da ne vem, zakaj ne bi imeli možnosti sprejeti dogovora, ki bi bil sprejemljiv tako za nas kot eh, za svet. Bomo pa se obrnili tudi na komisijo, da nam pri tem pomaga. Hvala. Raporte. Hvala lepa, gospa <clears throat> generalna poročevalka. Zdaj pa gospod Depre, ki je poročevalec za spremembo proračuna. Hvala, predsednik, za besedo. Ampak ali je to sploh še potrebno? Mislim, da so stvari že jasne, tako kot je bilo že večkrat povedano. Bi si želelo, želeli, da svet pristane na spremembo proračuna številka 3, ki ga je predsednik predstavila predstavila komisija, znaša 3 milijarde 700, eh, kar, tako kot bilo večkrat povedano, ehm, je to odtehtajo dodatna sredstva, ki prihajajo v bistvu iz eh, zamudnih obresti in glob, ki jih je prejela komisija kar pomeni, da države članice ne smejo ničesar izplačati za to, da pokrijejo te 4 milijarde 700. Ampak tako kot je bilo tudi pogosto krat povedano, bi morda lahko celo vse to dali v svoje žepe. Eh, lahko uporabljamo različne izraze, ampak države članice bi želeli dati v svoje žepe enostavno to, da sredstvo, ki prihajajo iz globa ob nespoštovanju pravil notranjega trga oziroma Eh, tukaj gre za nesprejemljivo dogo, dogovarjanje. Torej smo a, eh, zagovarjali naše stolišče, ki nam je pri srcu in doslej nismo uspeli a, eh, doseči tega, da bi a, svet pristal a, na. Eh, določene zneske, za katere mislimo, da so potrebni, ker tako kot smo večkrat poudarili in ponovili pred tem odborom, če tak pomen pripisujemo dodatnim kreditom za leto 2014, za spremljo proračuna za leto 2014, eh, to je zato, ker pač menimo, da ta sredstva so potrebna za to, da bo lahko proračun za leto 2015, ko se vsem izzivam, kajti drugače, se bo ta proračun pričel z petimi milijardami dodatnih neplačenih rečinov, ki jih bo treba poravnati in torej izvajanje proračuna za leto 2015 bo nesprejemljivo, prišlo bo torej dodatnega poslabšanja razmer v zvezi z neporavnanimi računami, računi, ki bodo prešli za 23 milijarde na 28 ali celo 30 milijard, kar bo privedlo neizbežno v določenem trenutku do nesposobnosti, nezmožnosti bo prišlo do popolne katastrofe na področju splačevanja računov. In zato, prav zato smo povdarili, da želimo najprej sporazum v zvezi z spremembami proračuna za leto 2014. Torej, pri države, države članice je treba pozvati eh, k temu, da naj postopajo na ustrezen način v interesu vseh, eh, vseh in ničesar ni treba dajati svojega žepa. Ampak Dejansko, veliko časa smo porabili eh, za to, da bi poskusili reševati težave gospoda Kamerona raje, kot da bi se posvetili vprašanju neplačanih, neporavnanih računov in to je velik izziv za celotno evropsko zgradbo in za našo kredibilnost. In a, to je vprašanje tudi same verodostojnosti a, posameznih a, predsednikov vlad in držav. Hvala lepa, v redu, gospod Gajer. Vsi prihajamo iz eh, držav članic Evropske unije in vsi razumemo, da imajo težave pri doseganju soglasja. Samo preverimo si tisk v Nemčiji, na primer, in lahko vidimo, kaj državni sekretar navaja tam. In seveda lahko vidimo, da so tudi države članice v težkih razmerah, v težkih situacijah, ampak gospe in gospodje, se ni naša naloga, da rešujemo probleme sveta. Res je, nacionalni proračuni so pod pritiskom, to drži, ampak tudi evropski proračun je pod pritiskom in to ni kar tako, ampak to izhaja iz političnih nalog, ki jih je svet sam določil, kaj mora Evropska unija storiti. Zato preprosto ne moremo spustiti držav članic iz rok tukaj. Ne moramo jih razbremeniti. Države članice bi morale razmisliti o tem, kako bi morali v prihodnosti oblikovati evropski proračun. In zdi se mi, da države članice sploh ne prevzemajo odgovornosti v zvezi s tem. Zelo veliko se govori o varčevanju, po drugi strani, kolegice in kolegi, pa je tako, da tam, kjer ima svet interese, tega varčevanja ni. Pri Evropskem sodišču je tako, da vsak ve, da je sodnikov premalo. Evropsko sodišče ne more izpolnjevati svojih nalog, ker je sodnikov premalo. 28. Situacija je tako slaba, da Evropski uniji grozijo tožbe, ker Evropsko sodišče ne more delati dovolj hitro. Treba je dvigniti število sodnikov na 40. In kaj počne svet? Ne morejo se dogovoriti, odkot naj bi teh 12 sodnikov prišlo in kakšna je rešitev. No, iz 40 bomo naredili 56 mest, zato da bo vsaka država članica dobila dva sodnika. Vprašanje je, kako se bo to financiralo. Odgovora ni. Kaj to pomeni? Če govorimo o interesih držav članic, potem varčevanje ni več tako pomembno. Potem lahko seveda takoj vsi dobimo še 16 dodatnih sodnikov. Zato sem precej nezadovoljen. Nekatere države članice nam vedno govorijo, da mora Evropska unija omejevati svoje izdatke. To je prva stvar, ki sem jo želel omeniti. No, to, me, to me res razburja. Sicer lahko vem, kaj menijo države članice oziroma zakaj je situacija takšna, ampak eh, ne vem, tudi države članice bi morale spoštovati evropske institucije. In zato imam predlog za nadaljna pogajanja. Naš predsednik je rekel, da bomo na pogajanja lahko poslali tudi asistente v prihodnosti. No, sam imam še en predlog k temu. Če bo tako, kot je bilo prejšnji ponedeljek, če bomo videli, da nam svet ne bo poslal niti enega človeka, ki ima možnost sprejeti kakršnokoli odločitev, ki lahko odreagira na predloge komisije, potem si lahko preprosto rečemo, da bomo privrčevali čas in tja sploh ne šli. Mislim, da so v Bruslju lepši lokali, kjer bi lahko preživljali svoj čas v ponedeljek ob desetih zvečer kot dvorana v petem nadstropju. Lepo bi bilo, če ne bi imeli tukaj samo ljudi, ki morajo neprestano klicati v prestolnice in obveščati svoje ministre o tem. pa sploh ne govorimo, da potrebujemo pozitivno odgovor finančnih ministrov. Prisluhnili bomo stališču sveta, slišali bomo, kakšen je, mi bomo povedali svoje in šli bomo domov. Potem bomo vsem privarčevali čas, nam, tolmačem, tvoranskemu osebju in vsem ostalim. Privarčevali bomo čas in denar. Zato lahko povem samo naslednje. Plačila in rešitev finančne krize v Evropski uniji morajo biti prednostna naloga. In eh, svet zaenkrat še ni predlagal nič za to, da bi dejansko celo stabilizirali to krizo, da bi zmanjšali dolgove, da bi začeli reševati to krizo. Torej ni predlogov niti za stabilizacijo. In sprašujem se, kako naj bi to delovalo, če ne bomo upoštevali posebnih instrumentov. To so tisti instrumenti, ki bi morali biti nad zgornjo mejo. Že samo z logičnega vidika mi zadeve niso jasne. Svet bi moral temu nameniti enako pozornost kot eh, težavam z dodatnimi plačili, naprimer na nizozemskem ali Združenem kraljestvu. Če bi to storili, potem bi že kaj dosegli. Hvala. Merci, monsieur Fernandez. Najlepša hvala, gospod Fernandez. Senor president, algumas constatações. A primeira é que o parlamento está. Hvala lepa. Evropski parlament Ima vedno in je vedno imel jasno stališče v zvezi z plačili. Drugič. Svet sploh nima enotnega mnenja v zvezi s tem, v zvezi s proračunom ali načinom reševanja tega resnega problema pri plačilih. Enaka večina, ki v svetu potrjuje programe, projekte za MSP-je, za mlade, za raziskave. Potem ne želi odobriti plačil za projekte, ki so jih ne samo potrdili, ampak celo zahtevali. Zato mislim, da moramo že na začetku povedati, da parlament deluje v pozitivni smeri. Mi poskušamo rešiti ta problem s plačili. Želimo le, da proračun ne bi propadel. Želimo si, da bi institucije dobile neko stopnjo verodostojnosti in eh, zelo pomembno je, da vsi to priznajo in da vsi dejansko začnejo pomagati Saj nisem v parlament odgovoren za to. Leta 2014 imamo 26 milijard neplačanih računov. To je denar, ki bi nam lahko pomagal pri reševanju problema, še posebej, če govorimo o tistih 4,9 milijardah, manjka nam torej približno 23 milijard. Svet ima, naprimer, prihodke iz naslova kazni, nepričakovan prihodek in tako naprej, zato nekaj denarja ima. In namesto tega, da bi tisti denar, ki so ga dobili, porabili za pokrivanje luken, želijo ta denar vrniti nazaj v države članice. Ljudje pravijo, da bodo sedaj države članice izplačale 4,9 milijarde evrov. To ne drži. Leta 2014 imamo nepričakovane dohodke, in tudi rezervo in svet bi moral zaradi tega plačati samo 142 milijonov evrov. Če to delimo z 28, potem je to nič celih nič nič en odstotek proračuna Evropske unije. Dogaja pa se še nekaj. Želimo si rast. Želimo si delovna mesta in želimo si, da bi proračun bil del večletnega finančnega okvira in da bi to dejansko vplivalo na programe in da bi s tem dosegli nek napredek. Ampak proračun za 2000 oziroma večletni finančni okvir za leto 2014 do 2020 se ne izvaja. Smo v letu 2014 in eh, še vedno nekatere zadeve iz prejšnjega proračuna niso bile izplačane. Kje so novi programi? Kje so te obveznosti, ki jih je svet sprejel? Rekli so, da želijo ustvariti nova delovna mesta, da želijo zagotoviti sredstva za raziskave in razvoj, za boj proti revščini. Kje so ti programi, ki so že bili pripravljeni? Mislim, da je to resna stvar, resen problem, ampak ga je preprosto rešiti. Komisarka lahko preprosto ne zahteva novih projektov, ampak komisarka bi morala začeti izvajati te operativne programe. Dejstvo, da se to ne dogaja, je zelo resno. Parlament ne zahteva več finančnih sredstev v okviru večletnega finančnega okvira, zahtevamo le, da se spoštujejo obljube, ki so bile dane. Hvala. Si, Najlepša hvala. Gospod Delenu, gospod predsednik. Eh, nahajamo se v eh, žalostni situaciji. Gre za tragedijo, ki se odvija na odru in eh, državljani jo le žalostno opazujejo. Državljani si zastavljajo vprašanja o Evropi in o prihodnosti Evropi, Evrope in to je pomembno vprašanje ne moremo popustiti svetu, kaj ti, če bomo popustili svetu, potem bomo pustili odprta vrata vsem euroskeptikom. Eh, Kar eh, zadeva vprašanje neporavnanih plačil, moramo ustrajati do konca, kaj ti, eh, če tega ne bomo storili, ne bomo ustrezno upravili svoje odgovornosti. Poleg tega pa tudi ne moremo opustiti vprašanja obveznosti kajti eh, to je ključno vprašanje za prihodnost. Če se ne bomo potrudili na tem področju, potem eh, se bo evropski proračun eh, zmanjševal leto za letom, vedno bolj zadolženi bomo in Evropska unija več ne bo mogla odgovoriti na zahteve, na potrebe držav članic na področju trajnostnega razvoja Eh, na področju eh, mladih, strukturne politike in tako naprej. Torej, to so vprašanja, ki so pomembna v vseh državah članicah in vse tiste države, eh, ki pravzaprav to sredstva potrebujejo, jih ne želijo zagotoviti v evropskem proračunu in tega se moramo zavedati. Pozorni moramo biti tudi, kar zadeva prevzem obveznosti torej. seveda razumem države članice, predvsem eh, plačnice, ampak dokler ne bomo imeli lastnih sredstev, dokler ne bomo imeli samo evropskega proračuna, si bomo to vprašanje morali vedno znova zastavljati. Biti moramo torej zelo trdni, kar zadeva neporovnana plačila, ampak ne smemo pozabiti tudi eh, na prihodnost Evrope. Madame Tapardel. Najlepša hvala. Gospa Taprdeli. Sedintem, evidentno sem de akord. Hvala lepa, gospod predsednik. Seveda se strinjam z vsem, kar so povedali kolegice in kolegi pred menoj, ampak eh, mislim, da je tudi treba jasno in glasno povedati, da je pristop sveta neprimeren, ogroža temelje Evropske unije. Vprašanje obveznosti moramo rešiti, ampak če nam na spravni postopek pošljejo uradnike, potem tako pač ne gre. Zadeve se morajo spremeniti. Mi imamo enake odgovornosti in pristojnosti kot komisija, zato nas morajo spoštovati. Ne govorimo o proračunu Evropskega parlamenta, ampak govorimo o proračunu Evropske unije, kot ga potrdi Evropski parlament. Zato Ne smemo dopustiti, da ostanemo v tem neskončnem krogu. Projekti se ne izvajajo, naložbe se ne izvajajo. Zato tudi ni pozitivnih učinkov na gospodarstva držav članic. Če se bo to nadaljevalo, v prihodnosti ne bomo imeli proračuna. To so resna vprašanja, zato mislim, da moramo države članice na to resno opozoriti. Evropski parlament, mora imeti skupno stališče v zvezi s tem, to se nadaljuje in dogaja že zelo dolgo, o tem problemu razpravljamo, rešitve pa zaenkrat še nismo našli. Proračun Evropske unije je eden temeljnih elementov Evropske unije in eh, seveda države članice morajo poznati svoje odgovornosti tukaj. Hvala. Hvala lepa, gospod Vjoti. Grazie, Presidente. Najlepša hvala, gospod predsednik. Seveda. Se strinjam z vašimi eh, besedami in predvsem z eh, besedami poročevalke in eh, prispevki kolegov, ki so povdarili, kako neprijetni so bili zadnji trenutki usklajevalnega odbora. Skoraj da vse je že bilo povedano. Preden podam tri ali štiri predloge bi rad poudaril oziroma izpostavil tudi nevarnost, eh, ki smo jo že večkrat identificirali. Namreč gre eh, za to, kako eh, bi lahko ta situacija na področju proračuna okrepila euroskepso v Evropi, negativne občutke naših državljanov. Poleg tega, da nismo poravnali računov, ki bi jih že zdavnaj morali poravnati, eh, smo povzročili tudi nezadovoljstvo med eh, veliko večino evropskih državljanov. Srečujemo se torej z eh, novim protievropskim odnosom, kajti ne znamo eh, razložiti tega, kar počnemo, ne znamo razložiti, zakaj počnemo to, kar počnemo. In eh, potem se dogajajo stvari kot v Italiji. Mogoče imate vi več sreče v vaših državah in imate medije, ki uh, Eh, se bolj spoznajo na evropske zadeve, ne vem. Ampak eh, nekateri časniki v uh, Italiji uh, so zapisali, da veseli europoslanci zahtevajo več kot 140 milijard evrov, zato da bi poravnali lastne račune. Ne vem, če smo bili ravno veseli po tem usklajevalnem odboru, poleg tega pa to ni resnica. Uh, Torej, eh, tisku moramo jasno razložiti, zakaj pravzaprav gre. Ne gre za to, da želimo poravnati račune za eh, kavo, ki smo jo popili, ampak eh, gre za poravnavo računov, o katerih govorimo že mesece in mesece. Torej, to je prva stvar, ki sem jo želel izpostaviti. <clears throat> Sedaj pa na kratko še o drugih stvarih. Ostati moramo enotni. Enotni in sicer znotraj komisije in znotraj parlamenta. Seveda eh, moramo zahtevati posege na višji ravni tudi v Evropskem parlamentu, vendar pa hkrati moramo poskrbeti tudi za to, eh, da eh, bodo ti prispevki podprli rezultat ki, oziroma cilj, ki si ga je zastavila Evropska komisija biti moramo pozorni tudi v političnem pogledu. Italijansko predsedstvo mora bolj učinkovito poseči v situacijo eh, in eh, tudi na nekoliko bolj kvalificiran način. No, to sem povsem odkrito povedal. Poleg tega pa moramo pomesti pred eh, lastnim pragom. V lastnih državah članicah je najprej potrebno urediti situacijo, če mi dovolite da eh, to predlagam. Ni čas eh, za igrice, eh, za šale in tako naprej, ampak je čas, ko moramo vsi, tako v parlamentu, v komisiji, kako tudi v svetu, prevzeti svojo odgovornost. In eh, moramo eh, se obnašati resno, ne pa kot da bi imeli časa na pretek. To je tisto, kar eh, lahko storimo tudi mi sami v državah članicah. Pomesti bo torej potrebno po lastni hiši in to je jasno potrebno povedati tudi vladam, kajti čas je, da sprejmemo odločitve, odločitve, ki bodo uprit našim državljanom. Najlepša hvala. Hvala lepa. Ďakujem, pán predseda. Uh, chcem sa poďak... Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala vám, hvala poračovalki in hvala kolegicam in kolegom. Pogajanja, v katerih smo sodelovali, so bila pogajanja, kjer smo pokazali složnost in to je naša moč. Za svet to ne velja. Zdi se, da so sicer enotni, ampak navznotr niso enotni. Če bomo ustrajali, bomo na koncu uspeli. Svet ne plačuje svojih računov in uh, zaradi tega je več držav članic, članic, ki več prispevajo proračun, kot iz njega dobijo. In zaradi tega bodo seveda euroskeptiki to vodo speljali na svoj mlin in s tem lažje dosegali svoje cilje. Vprašanje je, kje bo svet denar dobil. Nevarna alternativa je, da bo del sveta poskušal te obveznosti preložiti, zato da ne bi Evropska unija zašla v dolgove. Ena možnost je začasni proračun in to je pač ena alternativ, ki se lahko realizira, čeprav svet v zvezi s tem nima enotnega mnenja. Zato moramo storiti vse, da skupaj s komisijo poskušamo doseči, da se bo svet dogovoril in strinjal o drugačnem načinu financiranja Evropske unije v prihodnosti, tako da ne bomo več odvisni od tega, da bo svet izpolnjeval svoje obveznosti. Ta nov proračun mora temeljiti na lastnih virih, lastnih sredstvih in to delo moramo pripeljati do konca, drugače bo vse skupaj ostalo seveda velik problem tudi v prihodnosti. na nacionalne ravni moramo prenesti tiste obveznosti, ki jih lahko bolje izvajamo na nacionalni ravni in na evropsko raven tiste, ki jih lahko bolje na evropski. Tako bomo tudi izvajali boljši proračun. Najlepša hvala. Hvala lepa. Spremljala sem neko drugo točko, ampak eh, mislim, da se vseeno moramo sklicevati na Lizbonsko pogodbo. V zadnjih letih se je enako ponovilo že trikrat, zato moramo razmisliti o tem, kako to, da se vedno pojavi enak problem in kako to, da smo vsako leto v tako težki situaciji. In Ne na zadnje, seveda, še vprašanje, kako bomo postopali na osnovi pogodbe. Merci. Hvala. Spašulin. Hvala eh, za besedo. Eh, tudi sama sem se želela oglasiti ob tej razpravi, ki se mi zdi na vse pomembna že ob časovnici ki ste jo podali je razvidno da se bomo morali kar nekajkrat srečati s svetom in s komisijo kar je po eni strani dobro glede na dosego željenega po drugi strani pa že ta časovnica napeljuje k temu da bodo pogajanja kot kaže še naprej eh, težka. če ne bo prišlo do dogovora eh, torej bomo morali proračun za leto dva tisoč petnajst eh, se bomo morali o tem pogovarjati o dvanajstinah in se ob tem moramo vprašati kakšno sporočilo bomo dali našim državljanom našim volilcem ki so nas izvolili da jih zastopamo v tem evropskem parlamentu da plačani računi pravzaprav eh, rušijo plačilno bilanco proračuna evropske unije in lahko rečemo da se ukvarjamo s plačilno nedisciplino in to ni nič kaj spodbudno za tudi za mala in srednja, srednja podjetja. Če sem prav razumela, eh, so se začeli ti Eh, neplačani računi nabirati že v letu dva tisoč deset in letos smo še vedno eh, se še vedno soočamo s tem problemom in se bojim da se bo to nadaljevalo tudi v naslednjem letu in tako naprej ukvarjati se moramo s tem kako to prekiniti in svet prepričati da nam zagotovi dovoljna sredstva za poplačilo teh neplačanih terjatev. Eh, po drugi strani, eh, če se rebalans proračuna dva tisoč štirinajst ne sprejme dovolj zgodaj bomo ogrozili tudi vsa ta sredstva ki smo jih nekako na tem odboru že potrdili in sicer sredstva solidarnostnega sklada in sredstva za eh, prilagoditev globalizacije pred sabo imam tudi dnevni red plenarnega zasedanja v strasbourgu in za petindvajset november so bila vsa ta poročila tudi predvidena da jih bomo na tem plenarnem zasedanju potrdili vendar kot sedaj tehnično kaže čeprav razumem do tega ne bo prišlo kako bomo sedaj našim državljanom sporočili da primeroma sredstva iz solidarnega sklada za žled in poplave denimo v sloveniji hrvaški za potres v grčiji v kefaloniji ki se je zgodil in sredstva ki smo jim jih na eni po eni strani že obljubili ponovno ne bodo prišle vsaj ne dovolj hitro do do teh držav tudi sami smo na tem odboru že razpravljali da so postopki za pridobitev teh sredstev se pravi globalizacijskih in tako naprej iz tega sklada se opravičujem da so predolgi sedaj pa mi zavlačujemo skupaj s svetom izplačilo teh sredstev. jaz upam da v tej časovnici ki ste jo podali za za pogajanja pridemo do vseh teh soglasij in da eh, bomo lahko ne le te neplačane račune ampak tudi vsa sredstva iz teh skladov lahko poplačali državam članicam prihajamo k zaključku te izmenjave mnen. Pravi paradoks pa je, da bo čez nekaj dni Juncker predstavil svoj načrt vlaganj v vrednosti 300 milijard evrov. In včeraj sem v eh, britanskem tisku prebral eh, predlog eh, britanskega ministra, da potrebujemo sveža sredstva za ta vlaganja. Uh, o čem torej govorimo? Govorimo o neporavnanih plačilih, ki ogrožajo uh, eh, majhne in srednje velika podjetja in njihov obstoj, uh, sredstva, ki bi bila namenjena tudi rasti in razvoju. Po drugi strani pa imamo ta svežen 300 milijard evrov. Države članice bodo morale prevzeti odgovornost ne moremo eh, dovoliti, da bi eh, bili zadolžen eh, parlament. Več obveznosti, kot jih prevzamemo, več sredstev potrebujemo. Obveznosti je potrebno izpolniti. Za to gre. Mogoče bi gospodu Junkarju morali dati priložnost, da pripravi lasten proračun, ne pa da izvršuje proračun gospoda Barosa. Trenutno se sprašujem, ali ne bi bilo dobro najti nekakšno povezavo, nekakšno sinergijo med eh, proračunom za leto 2015 in pa načrtom za vlaganja v višini 300 milijard evrov. Kaj, kje bomo dobili teh 300 milijard evrov? Eh, seveda iz eh, zasebnih vlaganj, ampak odkot bomo dobili ta zasebna sredstva, če želimo zagotoviti zasebna vlaganja, potem moramo zagotoviti določeno privlačnost. In tukaj igra pomembno vlogo tudi Evropska investicijska banka. E, namreč e, ta želi ohraniti oceno AAA. In vse uh, skupaj je pravzaprav že smešno, kaj ti tukaj gre za to, kako se bo odzval trg. In če želimo, da se trg ustrezno odzave, potem potrebujemo zagotovila. Zagotovila pa morajo priti strani držav članic ali pa strani Evropske unije. Mogoče bo potrebno zagotoviti tudi dole, določena sredstva iz. Uh, sklada, eh, ki je bil ustanovljen eh, v času krize v eh, Grčiji in tudi v nekaterih drugih državah članicah Evropske unije. Poleg tega pa je potrebno uporabiti tudi sredstva za zagotavljanje stabilnosti evroobmočja. Torej, od nekod bo, bo potrebno vzeti ta sredstva, ki jih trenutno nimamo. E, ta program. E, v višini 300 milijard evrov eh, ne sme biti zgolj pesek v oči. Upam, da bo zatem prišlo do konkretnih rezultatov. Torej, potrebujemo ustrezne instrumente, ki jih bo potrebno upravljati na najvišji ravni. Ne moremo se vsako leto prepirati med eh, prepirati za svetom, kajti to uh, eh, po usta, ustvarilo negativno sliko eh, v očeh evropskih državljanov. Poleg tega moramo biti tudi dosledni. In eh, poleg tega to ne more biti v rokah visokih uradnikov eh, na finančnih ministerstvih, kajti ti so precej oskogledni. In to ogroža ta celoten postopek. Torej, Evropska komisija mora doseči napredek. To je moj zaključek v prihodnjih dneh. Ko se boste vrnili v svoje okrožje med svoje volilce, vas prosim, eh, da poskrbite eh, za obveščanje ministrov, kajti mislim, da ministri niso ravno najbolje seznanjeni z situacijo. Potem pa je potrebno razložiti tudi specifične instrumente. Potrebno je razložiti, da imamo dolg, ki se zvišuje iz eh, leta v leto. 5 eh, milijard eh, leta 2010, skoraj da 30 milijard danes. Poleg tega je potrebno povdariti tudi, da imamo sredstva za nepredvidene dogodke. Zastavimo si tudi vprašanje, koliko časa potrebuje Evropsko sodišče za, primer, za rešitev problema, področju konkurence. Štiri leta, štiri leta in 12 eh, dodatnih mest zahtevajo. In države članice ne morejo sprejeti odločitve glede tega, kajti eh, to zahteva preveč sredstev. In uh, države članice pravijo, Evropa od nas eh, zahteva, eh, da uporabimo javna sredstva. Ko pride do nepredvidenih stroškov, morajo države članice izboljšati optiko celotnega proračuna, ne pa da želijo uh, le utakniti sredstva v lasten žep. 30 milijard evrov dolga. Kaj to pomeni? Če je neka država neto plačnica v višini 15 odstotkov, mora torej k svojemu primankljaju prišteti teh 15 odstotkov in to vpliva na finančno situacijo torej tudi v državah članicah. Ne dvomite v rezultate. Naš cilj je, da dosežemo sporazum in to ne kakršenkoli sporazum smo poslanci in moramo spoštovati določene temeljne načela. Potrebno je zagotoviti spoštovanje Evropskega parlamenta in pa tudi spoštovanje eh, prevzetih obveznosti. Dobro. Upam, da bomo do konca ohranili našo enotnost, enotnost v Evropskem parlamentu. Evropski parlament ni nikoli tako močen kot takrat, ko je združen. Sedaj pa. predlog spremembe uredbe, kaj te, kot veste, sprememba proračuna številka 6 predvideva 9 milijard prispevkov strani držav članic. Sicer gre za dodano vrednost, 9 milijard 600 milijonov. Tiste države članice, eh, ki morajo plačevati eh, veliko, eh, bodo torej morale prispevati več, tiste, ki plačujejo manj, bodo morale poseči v državni proračun ampak razlika med 9 eh, milijardami 600, 9 milijardami 600 tisoč in 10 milijardami je 400 tisoč eh, milijonov eh, dodatnih sredstev, ki si jih želijo države članice vtakniti v žep. Gospod Depre je poročevalec. Vse skupaj naj bi stopilo v veljavo 1. decembra, ampak nažalost to ne bo mogoče. In uh, hkrati svet zahteva uh, pospešen postopek. No, in, uh, ja, no, gospod predsednik, najprej pojasnilo. Gre za lasna sredstva in nisem edini poročevalec. Imamo dva soporočevalca. In sicer je uh, skupine ILS e eh, poročevalec gospod Levandovski, ki pa se upravičuje, da danes eh, ne more biti prisoten, vendar pa se je posvetoval z mamo. Mano. Uh, kateri je torej problem? Vsako leto pred 1. decembrom pride do prilagoditve Eh, sredstev DDV in dodatnih eh, prispevkov. Tukaj gre za neposredne prispevke iz proračuna držav članic v proračun Evropske unije. Kot eh, ste dejali, je zelo pomembna višina teh dodatnih sredstev, še prav posebej za nekatere države članice. Do sporazuma je prišlo po dolgih pogajanjih, kar pomeni, da je vsota oziroma znesek zelo pomemben za določene države članice. No, ena izmed teh eh, držav je to zadevo napihnila, ne bom je umenil, eh, rekla je, da vse skupaj škondolozno in da tega računa ne bodo poravnali. Eh, druge države članice so v podobnem položaju. No, Združeno kraljestvo je to, da še navedem to državo. Torej, tudi druge države bodo morale plačati eh, dodatna sredstva, tudi nizozemska. Druge države so tudi v razmeroma občutljivi situaciji. In glede na to eh, se je svet odločil, da bo sprejel predlog spremembe, predlog spremembe Eh, in sicer eh, na odločitev 11.50 in sicer se boste spomnili te odločitve sveta. To pomeni, da so prispevki, ki se jih zahteva od določenih držav članic, eh, izjemno visoki in da lahko pride do preložitve Eh, poravnave tega zneska do 1. septembra prihodnjega leta. Tako gospod Cameron ne bo uh, nujno uh, poravnal viš, računa v višini 3 milijard evrov pred 1. septembrom uh, 2015. Svet lahko spremeni uredbo z eh, predlogom komisije, kar se je tudi zgodilo, kajti Evropska komisija je podala predlog, eh, zelo dobro je opravila svoje delo. Pripravila je predlog na zahtevo sveta in potem, ko je objavljen predlog komisije, mora eh, parlament podati svoje mnenje, eh, ravno tako pa tudi računsko sodišče. Svet eh, ne le, da želi naše mnenje, ampak želi, da mnenje podamo v najkrajšem možnem času in sicer do konca meseca novembra, na plenarnem zasedanju, torej konec novembra. Dobro. Gospod Levandovski in jaz meniva, da, in meniva, da se uh, bodo z našim najnimenjem strinjali tudi številni drugi kolegi. In uh, sicer meniva, da eh, seveda lahko podamo mnenje, da pa ni nujno, da ga podamo ravno takoj. To ni nujen postopek. Kolega Fernandez je to že zelo dobro povedal. Resnična nujna zadeva za nas je sporazum z svetom glede spremembe proračuna za leto 2014 in glede eh, osnutka proračuna za leto 2015. Torej, trenutno se nam zdi, da bi svet raje rešil vprašanje nacionalnih prispevkov, kot pa da bi se izrekel glede evropskega proračuna. Skupno stališče, eh, ki bi bilo spremljivo za pogajanja z parlamentom, ni bilo predstavljeno ne za spremembo proračuna za leto 2014, niti ne za osnutek proračuna za leto 2015. Torej, moj predlog, ki ga morajo potrditi vse eh, politične skupine, je, da sicer podamo mnenje glede tega, ampak da tega ne obravnavamo kot nujni postopek, kot to eh, predlaga svet. Mislim, da moramo v tem primeru biti ravno tako enotni, kot smo bili preteklosti pri vseh pogajanjih za svetom. Najlepša hvala. Euh, ja, zakaj bi to obravnavali kot nujno zadevo? Zakaj bi bili preveč dejavni? Gospod Fernandez. Eh, prezident. Hvala lepa, gospod predsednik. Nujno je, da plačamo to, kar dolgujemo. Evropska unija mora plačati svoje račune gre za predloge spremen proračuna, ki jih svet že nekaj časa obravnava, ampak še niso sprejeli stališča v zvezi s tem. Govorimo o uredbi, ki ne vsebuje nič novega, govorimo o problemu, ki je v bistvu problem sveta. Oni poskušajo to prevaliti na nas. Svet je pripravil zamisel, da bi spremenili sistem virov lastnih sredstev. In oni so potem pripravili to za misel dodatnih plačil držav članic in svet bi prav gotovo lahko ukrepal pravočasno. Vse to je bilo napovedljivo, predvidljivo in nič ni nujno. Ampak, seveda, bomo dobrovoljno pomagali svetu, da se reši iz te težave, težave, da ne more ukrepati pravočasno. Vendar to se vse povezuje z spremembami proračuna. Mi bomo to pripravili v nekem razumnem času, kajti naša definicija nujnosti v tem primeru ni enaka definiciji nujnosti v svetu. Kakor ste rekli, gospod eh, predsednik, zadeve bodo delovale retroaktivno. Zakaj? Svet torej tako pritiska, še posebej, ker kažejo, da so nesposobni ukrepati skupaj z nami. Ampak dejansko so prava nujnost plačila za mlade, plačila za mala in srednja podjetja, za rast. Svet tukaj ne kaže takšne nujnosti in to je tisto, kar je za mene najbolj nujno. Ja, hvala, gospod Jezabal. Moj bogog. Hvala lepa, gospod predsednik. Nikaj veliko dodati k temu. Potem, ko je gospod Depri tako mojstrsko predstavil situacijo. Strinjam se z gospodom Fernandezom in tudi s komentarji gospoda Levandovskega. Naša skupina si želi, da bi se posvetili pomembnemu vprašanju. To so neplačeni računi in proračun za leto 2015. Za me so to tista nujna vprašanja. In ne mi bilo všeč, ko sem videla, kako je svet poskušal hitro doseči dogovor v zvezi s tem, niso pa dosegli dogovora o teh realnih, pravih, perečih vprašanjih, o katerih govorimo. Problem bi morali rešiti v ponedeljek do polnoči, ampak nismo jim mogli pomagati, zato ker pač niso imeli stališča v zvezi s tem. Dobro. Gospod Depre, torej. Videli boste, kako boste oblikovali to poročilo. Seveda se boste morali skoditi z gospodom Levandovskim. Ja. Če imajo druge skupine kakšne predloge oziroma zadržke, bi jih rad slišal. Ali pa se z mano strinjajo? Dobro. Najlepša hvala vsi se strinjamo, enotnost smo obdržali. To je izraz eh, moje avtoritete v tem odboru. Se zdaj pa k uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. to je sklad, eh, ki je dejaven eh, po eh, nesrečah in nesrečam se nažalost ne moremo izogniti. Tukaj govorim tudi o zaprtju podjetij in o izgubi delovnih mest. Prvo poročilo bo predstavil gospod Zani. Ne, se opravičujem. prvo poročilo. Se nanaša na Whirlpool v Italiji in gospod Vioti je poročevalec. Gospod Vioti, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospod predsednik. Besedilo, ki ga predlaga Evropska komisija, predvideva uporabo eh, sredstev iz sklada za prilagoditev globalizaciji in sicer za podjetje Whirlpool na severu Italije. Gre za eno izmed temeljnih eh, podjetij eh, za izdelavo gospodinskih aparatov v Evropski uniji. Eh, ki deluje le na določenih eh, mestih eh, in prišlo naj bi do zaprtja podjetja v severni Italiji, kjer bi delo izgubilo 610 zaposlenih. Skupaj z sindikati je bila vložena prošnja za mobilizacijo sredstev iz sklada za prilagoditev globalizaciji, In eh, ta sredstva naj bi bila namenjena za nadomestilo eh, delavcem, ki bodo iz, izgubili eh, svoje delovno mesto. Tukaj gre za standardiziran postopek. O tem trenutno razpravljamo tudi v odboru za zaposlovanje. Rok za vložitev predlogov sprememb je 4. december. Glasovanje v našem odboru bo potekalo 10. in 11. decembra. Glasovanje na plenarnem zasedanju bo na prihodne plenarnem zasedanju. Hvala lepa, gospod predsednik. Sur... Želi še kdo besedo na to temo? Ne, nima nihče pripomp. Torej, prehajamo na naslednje poročilo in sicer gre za Fiat na polskem. Gospod Albricht je poročevalec. Živi, hvala lepa, Lone. Najlepša hvala, govoril bom v polščini. V tej spravi. Hvala lepa. Vloga v tem primeru prihaja iz Polske. Julija 2013 smo jo dobili. Naslednje želim povedati. Preverjanje je trajalo več kot eno leto, torej leto in tri mesece, če sem čisto pošten. Zadeva je trajala torej precej dolgo, gre pa za množična odpuščanja v trgovanju Fiat Auto Poland na polskem. Več kot 1500 zaposlenih je to prizadelo v podjetju Fiat. 250 eh, oseb v dobavni verigi je bilo prav tako prizadetih. Šlo je torej za več kot tisoč ljudi in govorimo pa tudi o milijonu dvesto tisoč evrih. To je samo polovica, 50 odstotkov proračuna za ta projekt. Celoten projekt je skupaj ureden 2 milijona in pol. Pripravljeni so bili različni programi, šolanja, prešolanja, usposabljanja in praktičnega dela. Projekt se izvaja, stroški so pokriti, pokriti so iz polskih virov, polska vlada ni počakala na ureditev te preiskave, na konec tega postopka, ampak je že podala svoja sredstva. Težave so, da sredstev niso dobili povrnjenih. Projekt je torej že zaključen in izpeljan. To pomeni, da gre za povračilo stroškov, govorimo pa o približno 560 tisoč evrih. Zakaj je to tako dolgo trajalo? Zakaj je ta preiskava tako dolgo trajala? To je vprašanje, ki si ga moramo zastaviti in to je pomembno tudi za prihodnost kaj te zadeve so koristne le, če je sredstva mogoče hitro mobilizirati. Različni elementi so seveda na voljo eh, priporočevalcev, decembra bomo glasovali. Hvala. Najlepša hvala. Rok za uložitev predlogo sprememb je 4. december do 17. ure. 10. in 11. decembra bomo glasovali v odboru, na plenarnem zasedanju pa decembra. Želi kdo besedo? Ne. Potem prehajamo na naslednje poročilo, ki se nanaša na Air France. V Franciji, seveda. Poročevalec pa je gospod Zani. Ja, najlepša hvala, gospod predsednik 11. novembra je komisija sprejela predlog za mobilizacijo sredstev iz eh, sklada za prilagajanje globalizaciji in sicer za Air France. Gre za podporo odpuščenim delavcem eh, iz eh, letalskega sektorja, eh, predvsem gre tukaj za Air France KLM. Želim pa udariti, da je eh, to zelo pomembna odločitev. Gre za 26 eh, milijonov evrov. Ta sredstva bodo pokrila približno 50 odstotkov prispevkov eh, za odpuščene delavce. Gre za približno 3900 zaposlenih in sicer eh, od 1. julija za leta, leta 2013 do eh, leta 2014 in sicer gre za odpoščene delavce v tem okviru, nekateri so bili odpoščeni tudi kasneje. Francoska vlada je že vzpostavila program z različnimi dejavnostmi za podporo eh, tem eh, odpuščenim delavcem torej gre za eh, dodatno pomoč eh, poleg eh, pomoči, ki jo je že zasnovala francoska vlada. Kot vemo, je učinek krize na letalski sektor v Evropski uniji zelo velik. In razlog za izgubo delovnih mest je eh, izguba eh, kvot na trgu eh, delovne sile, hkrati pa tudi rast letalskih družb iz Perzijskega zaliva. To je razlog za to krizo, hkrati pa tudi stroški goriva če si ogledamo, eh, kako eh, so se stroški povišali od leta 2008, eh, potem lahko vidimo tudi, kakšen je delež stroškov goriva pri splošnih stroških letalskih družb. Rok za vložitev predlogov sprememb je kot za preostala dva primera 4. december. 11. decembra bomo glasovali v odboru za proračun, na plenarnem zasedanju pa decembra. Hvala lepa. Si, Denano, ki je rapor... Najlepša hvala. Gospod Denano je poročevalec v senci. Ja. V veliki večini se strinjam z analizo gospoda Zanija. Eh, gre za postopek globalizacije, eh, ki vpliva eh, na vsa področja. globalizacija uh, vpliva tudi na ta način, da se uh, razvijajo uh, družbe druge, kot recimo v Persijskem zalivu in zaradi tega evropske družbe uh, zelo uh, trpijo zaradi te situacije. Povsem se strinjam z stališčem gospoda Zanija še več vas je prosilo za besedo. Yeah. Um, look, and, and principle, obviously, we're all quite supportive. Hvala, načeloma seveda vsi podpiramo EGF, ampak imam samo vprašanje za poročevalca in komisijo, ker so prisotni. Vprašanje je, ali so sindikati in organizacije delavcev sodelovali pri tem, ali so bili del posvetovanja v zvezi s to prošnjo, kaj te dejansko gre za. Uh, zelo velik pomislek za nas, tudi če so bili zahtevki vloženi v okviru prejšnjega pravnega okvira, še vedno je treba, da so vključeni delavci in tudi sindikati v ta postopek. To je ključnega pomena, kajte oni so v samem središču. To je bilo moje vprašanje, zanima me, ali me lahko to pojasnite. Hvala. Merci, madame... Najlepša hvala. Ähm, ja hvala lepa, sem članica delovne skupine EGF v odboru EMPL in povedati vam želim, da je ta primer nekoliko bolj kontroverzen kot drugi. Ne zato, ker ne bi bil korekten, ampak pravila so bila spremenjena v neprimernem času. 35 odstotna meja za neposredne subvencije takrat še ni bila. Uh, uvedena in sedaj prihajajo do neravnovesi ukrepi EGF-a, torej ukrepi za aktivno vključevanje na trg dela delavcev in um, tukaj gre za zelo visok zahtevek za neposredne subvencije 60 odstotkov. Seveda zeleni podpiramo tudi ta plačila za delavce, ampak v okviru novih pravil tak zahtevek ne bi bil več mogoč. Sicer je sedaj korekten in uh, v skladu s pravili, ampak v prihodnosti mislim, da to več ne bo mogoče. Hvala. Merci, monsieur Schwartz. Um, chairman, I'm just slightly curious. Hvala lepa. Nekaj me zanima, gospod eh, predsednik. Razlogi za ta zahtevek ali za to vlogo. Uh, sta, so konkurenca treh konkurentov iz eh, Persijskega zaliva in visoki stroški goriva. Zanima me, zakaj to velja samo za Air France in ali ta agresivna konkurenca ne velja naprimer za druge letalske prevoznike. Lufthansa, 26 milijonov je zelo veliko denarja. Zanima me, ali ne bi bilo smiselno, da bi zagotovili nadomestila za vse letalske družbe, torej Lufthansa. In če ne, kaj bodo potem porekli drugi? Drugi bi morda lahko rekli, da gre za subvencijo za izkrivljanje trga. To ni namen EGF-a. Seveda, razumem tiste, ki so izgubili svoje dela, kajte to je zelo, zelo resno. Ampak mislim, da je treba še enkrat razmisliti o pogojih uporabe Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji in preprečiti moramo izkrivljanje trga. Hvala. Oui. Ja, gospod Fernandez. <clears throat> Na kratko, gospod predsednik. Kar zadeva EGF, ne smemo pozabiti, da je to dopolnilni sklad. Ni namenjen temu, da bi nadomestil, naprimer, kohezijske sklade. Gre za to, da delavcem pomagamo. Ne moremo vstopiti v čevlje držav članic. Ne, ta sklad je na voljo, ko govorimo o specifičnih primerih. Če država članica poda vlogo in če je neka druga država članica v podobnih razmerah in ne poda vloge, potem ne smemo kritizirati prve države, ker je pač podala vlogo. Pravila so bila spoštovana in eh, vse je bilo storjeno v skladu s pravili. Zato ne vem, kaj je narobe. Če bo še ena država članica podala podobno vlogo, mislim, da bodo pravila veljala v enaki meri. če so vloge vložene v skladu s pravili, potem ne vem, zakaj je to problematično. Morda se kakšna druga država članica prav tako sooča s podobnimi težavami in če je v podobnih težavah, lahko tudi sama zaprosi za finančna sredstva. Hvala. Hvala, gospod Gajer. Hvala. Odgovoril bom na vprašanje gospoda Ešvata. Če bi bila Lufthansa v težavah, bi seveda pristojne oblasti lahko vložile vlogo. In ni, zato niso. Če pomagamo odpuščenim delovcem, ne gre za izkrivljanje konkurence, ampak to pomaga podjetjem in delovcem. V Nemčiji je tako, da so piloti organizirali neko skupnost, ne morem reči sindikat, pač ta skupnost sedaj stavka zaradi spremenjenih pogojev dela. In uh, če bi se pojavila situacija, ko bi Lufthansa morala odpustiti osebje, potem je to pač odločitev Lufthansa, to ni povezano z Evropsko unijo ali država Nemčija, tukaj nima nobenih pristojnosti. Ampak pomagati odpuščenim je seveda naloga države in Evropske unije, to nima nobene veze z izkrivljanjem konkurence. Hvala. No dovolil si bom eh, neustrezno politično pripombo, koliko nas eh, stanejo stavke francoskih pilotov. Zelo vis, veliko. Ampak po drugim strani imamo veliko naročil za Airbuse. Um, ehm, perzijske družbe eh, naročajo najboljše Airbuse, vendar pa ne sodelujejo z um, zaposlenimi, ki eh, delujejo v skladu z Evropskim statutom in to je ravno težava globalizacije. In eh, sklad za prilagoditev globalizaciji bi morali uporabiti ravno v primerjih, ko pride do odpuščanja delavca zaradi učinkov globalizacije. Poleg tega gre tukaj tudi za pomoč pri strukturnih eh, reformah, eh, da bi se izognili odpuščanju v državah članicah. No, ta sklad za prilagoditev globalizaciji ne vem eh, pravzaprav, čemu služi. Tukaj gre za neke vrste eh, zakonito dovoljeno zdravilo. Ampak bolje bi bilo, da preprečimo ta odpuščanja, da sprejmemo ukrepe že prej. Gospod Ashworth. Gospod predsednik, v primeru industrij v Evropi, ki so popolnoma izginile in so um, sedaj druge ali so pač izginile, uh, zaradi globalne konkurence, seveda sem simpatičen. Naprimer, celotne skupnosti so bile odvisne od premogovnikov in jih sedaj ni več. Tukaj sočustvujem. Ampak ali tukaj ne govorimo o tem, da velika podjetja sprejmejo prave odločitve v komercialnem smislu, zato da se uprejo globalni konkurenci. Nekatera podjetja to zmorejo, nekatera pač ne. Ampak zdi se mi, da tukaj sedaj vračamo finančna sredstva družbi ali podjetju, ki morda ni sposobna z upravnega vidika reševati teh problemov. Lufthansa je očitno bila sposobna sprejeti težke odločitve in tukaj je primer družbe, ki tega pač ni bila sposobna in zaradi tega so nekateri delovci izgubili delovna mesta. Z njimi sočustvujem. Ampak pod vprašaj postavljam, namen Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Če gre za industrijo, ki izginja, se strinjam, če pa gre za podjetje, ki pač ni sposobno sprejemati ustreznih menedžerskih odločitev, tukaj imam pomisleke. Hvala. Euh, Družba poda predlog za prilagoditev globalizaciji, potem eh, ustanovi um, izpostavo druge in to vodi v stavko. Kako bi lahko zagotovili strukturne reforme in kako zagotoviti prilagoditev globalizaciji? Ja, ampak tukaj gre za pomoč odpuščenim. In to je posledica globalizacije. To vaše drugo vprašanje pa gre že precej dlje. Gospa Hotela in potem bomo zaključili. Je pa zanimiva tema. Hvala lepa. Ta razprava mi je dobrodošla, kaj ti razmere letalskih družb me zanimajo v finski vladi sem bila odgovorna za to področje in eh, Finer je 66 odstotni državni lasti in uh, sedaj ni več veliko letalskih družb v državni lasti, ker so pač vse v bankrotu. Gospod predsednik, mislim, da ste imeli prav, ko ste postavili osnovno vprašanje, torej kako bi Evropska unija lahko bolje pomagala prilagoditvi letalskih družb na pritiske od drugot, kajti poceni letalski prevozniki so velik izziv. Ampak kolegice in kolegi so opozorili tudi na vodstvene in menedžerske sposobnosti določenih podjetij. Nekatera podjetja so pač boljša kot druga. In uh, gre za to, kako se je vodstvo pač sposobno pogajati z piloti, osebjem, osebjem na terenu in tako naprej. Uh, SAS, na primer, so to odlično upravili pred dvema letoma, so bili blizu bankrota. Potem pa so rekli tako je. Svojim zaposlenim bomo povedali, da morajo vsi sprejeti 20 odstotno krčenje plač, drugače ne bomo preživeli. In vsi so se strinjali. Zato mislim, da obstajajo tako dobre kot tudi slabe prakse. Merci, madame. Hvala lepa sedaj v eh, zaključek, eh, pa me zanima, zakaj je prišlo do takšnega zaostanka in eh, to sprašujem komisijo. Hvala lepa, gospod predsednik. Mogoče bi prešel na angliščino. The... Kar zadeva zamuden v zvezi z vlogo za EGF res je nekaj časa je minilo, ampak drži tudi nekaj drugega. Del informacij, ki smo jih eh, zahtevali, smo dobili šele junija letos. Zato je trajalo tako dolgo, da se je pripravil dosej in zato smo tukaj. Kar zadeva vprašanje gospe Nirjada, ali so potekala posvetovanja z sindikati v primeru Air France. Da, svežen je bil pripravljen ob posvetovanju z predstavniki socialnih partnerjev in ti socialni partnerji so seveda v celoti sodelovali v procesu. Odgovor gospodu Ashwortu je že bil podan, ali gre za vprašanje državne pomoči ali ne. Odgovor je ne. Air France mora še vedno izpolnjevati vse svoje pravne in pogodbene obveznosti v zvezi z odpuščanjem in uh, to ne zadeva prestrukturiranje Air France in ne gre za pomoč podjetju Air France. To je pomoč ljudem, ki so izgubili delo, to je storitev za njih, tako da bodo oni lahko našli alternativno zaposlitev na trgu dela. In, uh, S tem se obračam na vprašanje, ki se vedno znova pojavlja. Kaj je vloga EGF-a, zakaj ne poskušajo preprečiti, da bi do tega sploh prišlo. Opozorim vas, da so v proračunu tudi instrumenti, ki preučujejo bolj strukturne vidike, naprimer Evropski socialni sklad ali Evropski sklad za razvoj podeželja. V teh skladih se obravnavajo bolj dolgoročne perspektive za oblikovanje rasti delovnih mest ter konkurenčnosti na različnih področjih evropskega gospodarstva. In eh, Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji je dopolnilni sklad, kako je rekel gospod Fernandez, ne gre za nadomeščanje nacionalnih. Schem gre samo za dodatno pomoč za prizadete delavce. In na koncu, kako je povedal gospod Gajer, če ni specifične zahteve strani držav članic, da se mobilizira EGF, potem pač komisija sama ne more prevzeti pobuda na tem mestu. Hvala. Merci. Écoutez, je pense qu'on a amorcé une très belle discussion. Eh. Mislim, da smo se lotili zelo zanimive razprave. Imamo časa za razmislek še do konca januarja oziroma začetka februarja. Bomo poskusili opraviti še dodatne postopke znotraj proračunskega eh, procedure, ampak eh, seveda tukaj je vprašanje prilagajanja globalizaciji. To je široka tema. Zdaj pa prehajamo na poročilo, ki ga predstavlja gospod gospa Vana in sicer v zvezi z primerom Odiseus Fokus v Grčiji. Hvala lepa, gospod predsednik. No, eh, Prošljam se, gospa Vana. Eh, poročilo je bilo posredovano samo včeraj zvečer zaradi eh, bolezni eh, osebe, ki je bila zadolžena za to. Gre za precej zapleteno temo, zato bi vas prosil za nekaj potrpežljivosti, ker je prišlo do poznega posredovanja tega poročila oziroma sporočila. Äh, Hvala lepa, tega nisem äh, pravčasno slišala, ker sem že snela slušalke. Torej, kakor sem rekel, Tudi tukaj govorimo o manjšem primeru iz Grčije, zadeva podjetje Odiseus Focus. Gre za prodajalca, ki je zaradi krize in paca popraševanja ter paca prometa moral odpustiti 600 delavcev. Zahtevali so sredstva EGF za 551 delavcev, 49, torej je bilo odpuščanih prej, pred referenčnim obdobjem, gre za 6 milijonov evrov, to je 60 odstotkov vseh naložb, ki jih bodo izvedle grške oblasti za to, da bi spodbujali aktivno zaposlovanje. Prav tako se bo upoštevalo nekaj finančnih sredstev za zaposlovanje mladih. 500 mladih je bilo odpuščenih in oni bodo dobili možnosti zaposlovanja. 89 odstotkov je žensk, zato ker je v malo prodaji pač zelo veliko prodajalk, večinoma tam delajo ženske. Pozitivno lahko ocenimo tudi hitrost obravnave te vloge. 29. julija je Grčija uložila vlogo in ukrepi za pomoč delavcev so že začeli teči oktobra. 11. novembra je komisija sprejela pozitivno odločitev. Rekli so, da to spada v okvir pravil EGF, zato lahko o tem govorimo. In do 4. decembra je rok za vložitev predlogov sprememb 11.12. bomo o tem glasovali tukaj, potem pa seveda tudi na plenarnem zasedanju. Merci, Hvala lepa, gospa. Ali imamo kakšne pripombe? Ne, jih ni. Zato bomo prišli na glasovanje in sicer v zvezi z poročili, ki so bila že predstavljena in uh, v zvezi s tem uh, se moramo danes izraziti z našim glasom. Prvo poročilo je zadeva Rauma na finskem, poročevalec je gospod Sarvala, prijeli ste eh, predloge spremembe v odstavku 3a imamo predlog spremembe številka 1, ki je izpolnjen v četrtem odstavku. Imamo predlog spremembe poročevalca. Ali poročevalec se želi izraziti v zvezi z eh, tem predlogom spremembe, ki ga on sam predlaga? Ne, se oproščam, pravi predsednik, se je že izrazil v zvezi s tem in je zelo naklonjen temu lasnemu predlogu spremembe. Je še kdo naklonjen temu predlogu spremembe? Hvala, proti. Ni vzdržanih. Peti odstavek, predlog spremembe 2, pozitivno mnenje poročevalca, kdo je za? Proti. Tro, tri je proti, vzdržani, ni vzdržanih enajsti odstavek, tretji predlog svojem za. Hvala. Mislim, da ste vsi dvignili uh, roko, ni glasov proti, tudi ne vzdržanih. 12, 12a, predlog svojem B5, poročevalec za. Proti, ni vzdržanih. 12b, šesti predlog spremembe za, proti, prot, trije proti, ni vzdržanih. 12c, predvsem smo imeli 7 za, hvala, proti, vzdržani, nihče. Zdaj pa bomo glasovali z elektronskim glasovanjem o celoti besedila. Glasujemo. Tout le monde a voté, le scrutin est ste vsi glasovali, konec glasovanja. Torej, poročilo je eh, sprejeto za 19 glasovi za, 3 je proti in je vzdržanje. Rapport GAD de France, le rapporteur est madame Anneli Chatemaki. A-t-elle des observations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 Eh bien, je crois que l'amendement est adopté. Torej, uh, predlog spremembe je bil sprejet. Šesti odstavek. Poročevalka je za ta predlog spremembe. Za. Hvala. Proti. Bomo uh, preverili z elektronskim glasovanjem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Predlog spremembe je sprejet 16 glasov za, 9 proti. Ja, izvolite. Oproščam se, predsednik, ampak nimam glasovalne kartice. Lahko upoštevate tudi moj glas, bom dvigoval roko. V redu? Ampak vi nadomeščate koga? A, v redu. In vi ste bili za? Ste ga solvari proti? Dobro, potem se stvar ne bistveno spremeni, torej 16 za, 10 glasov proti. 16 in 10. Odstavek, oprostite, pravi predsednik, se oproščam. Moram pogledati, torej to je šesti odstavek, mandma 3 poročevalka je, et, nasprotuje. Kdo je za predlog spremembe? Bomo preverili elektronsko, prosim vas. Glasujemo. Konec glasovanja. eh bien vous ajouterez une, on ajoutera une voix négative. Bomo dodali glas gospoda, konec glasovanja. Torej, imamo 15 glasov za, 11 proti, sprejeto. 14a, predlog spremembe 4. Poročevalko je za, torej kdo je za? Proti. Vzdržani? Ni vzdržanih. Predlog spremembe je sprejet. Odstavek 14. Amandma 6 za. Hvala proti. Vzdržani. Sprejeto. Odstavek. Bom, bom, kaj je zdaj 15. Torej, poročevalka je za, kdo je za? 15a. Bomo elektronsko preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je sprejet, 18 glasov za, 8 proti, kaj pa vi ne, torej 9, 15, 7, poročevalko je za, kdo je za? V redu, proti. Nihče vzdržani? Ja, se oproščam, pravi predsednik. Ja, to smo že zajeli, je pokrito, se oproščam. 15a še enkrat. A 15a novi, tudi to je že zajeto. Ne, ne, ne. 15a mne, negativno mnenje poročevalke za, za 15a. Proti. Predlog smo imeli zavrnjen. Odstavek 15a, amandma 9, mnenje za. Kdo je za? V redu, proti. Vzdržani. Sprejeto. 15b, deseti predlog spremembe. Za. proti. Trije proti, ni vzdržanih sprejeto. 15c, amandma 11 za. Hvala, proti. Ni vzdržanih. 15d, predlog spremembe 12, negativno mnenje za. Proti. Bomo preverili elektronsko prosim, glasujte. Konec glasovanja. Predlog spremembe sprejet. 16 glasov za, 6 proti, 4 vzdržani. Kako ste glasovali vi za? Potem je 17 glasov za. Odstavek 15e, predlog spremembe 13, pozitivno mnenje za, proti, ni, ni vzdržanih. Ah, Šestnajst A, predlog spremembe 14, pozitivno mnenje za, proti, ni, nik, nikogar, ni vzdržanih. Šestnajst B, predlog spremembe 15, pozitivno mnenje za. proti vzdržani, dva vzdržana. Odstavek 16, 16b, predlog spremembe 15. Pozitivno mnenje? Ne, smo že glasovali, v redu. Potem uh, uvodna izjava, predlog spremembe 1, pozitivno mnenje za elektronsko, bomo elektronsko preverili, prosim, glasujte. Uvodna izjava EA, predlog spremembe 1. No, ja, teden je bil kar naporan. Ste vsi glasovali, konec glasovanja? Potem pod, sprejeto 19 glasov za, 7 glasov proti. Zdaj pa se bomo izrazili o celoti poročila. Prosim, glasujte elektronsko, poimensko glasovanje. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Besedilo je potrjeno 23 glasov za oziroma 24 za, 3 glasovi proti. Prehajamo zdaj na poročilo gospoda Fernandeša o, o gospod Depri. Ne? Oui, vous demandez la parole avant le vote sur ce rapport. Ja, uh, vi boste spregovorili preden glasujemo o tem poročilu, kaj ne? Ja, najprej bom vprašal gospoda Fernandesa, če ima kakšno pripombo. Ne, potem gospod Fede, prej izvolite. Predsednik, naj eh, obrazložim eh, nenavadno glasovanje torej našega poročevalca v senci, gospod Tormanski, nažalost je odsoten. In eh, kljub temu, da cenimo eh, kolego Fernandesa, eh, dejansko je kolega Torbeš izračunal določene vidike in ugotavlja, da je ta vse postopek dokaj drag za Evropsko unijo, ker Evropska unija mora plačati določene določene kvote za a, pač možnost ribolova v vodah Republike Sautome in a, ker to izplačujemo v gotovini, gotovini in a, pravzaprav a, bomo imeli samo 45 centov a, povrnjene vrednosti za vsak a, dolar, ki ga bomo uložili. Torej, ta predlog je dokaj nenavaden. A, in uh, zato bomo glasovali uh, amand, predlog spremembe številka ena ki bo gotovo zavrnjen, ampak mi pa bomo glasovali, ko bo predlog spremembe zavrnjen, bomo pa glasovali za sprejetje ob koncu in torej smo eh, želeli samo pač dati določen signal na, v imenu gospoda Torvana, glede tega, kako eh, ravna eh, Evropska unija v teh okoliščinah. Gospod Fernandez. No, Hvala lepa, gospod predsednik. Razpravo o tem smo že imeli. Zdaj bi morali glasovati. Obrazložitve glasov se običajno podajo po glasovanju. Če moramo imeti še eno razpravo, prav, imemo še eno razpravo, ampak glasujemo po razpravi. Ne govorimo o velikih količinah denarja, vse je upravičeno. Ne vem, ali je sedaj treba spet imeti razpravo. Če mislite, da je to potrebno, potem prav. Ampak, če bomo glasovali, razprava ni potrebna. Obrazložitve glasov so pa vedno po glasovanju. Ja, vsekakor mimo vsega tega je gospod Depre eh, povedal, da bo vsekakor glasoval za. Torej, predlog spremembe številka ena, gospod Torvalsa, poročevalec se nasprotuje temu predlogu spremembe. Kdo je za? Hvala. Proti? Predlog spremembe je zavrnjen. Zdaj pa elektronsko glasujemo o celoti besedila, tako kot ni bilo spremenjeno, glasujemo. Alors, oui. Lahko glasujemo. V redu, prosim, glasujte. Nekdo ni glasoval. Bon. Eh bien, scrutin est clos. Konec glasovanja ste vsi glasovali. Rezultat 18 glasov za, 5 proti. Zdaj pa gremo na tretji oddelek proračuna 2014, poročevalec gospod Depre.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 Eh, odločitev, ki smo jih sprejeli v zvezi z skladom eh, za podporo, ali ne vem, kako naj to imenujem, eh, torej za prilagoditev globalizaciji. Za ja, prilagoditev, pravi govornik, globalizaciji, kar pa zadeva transfer. To torej, kar zadeva transfere 36 in 38, potem pa transfer 39 je majhen transfer milijon 200 evrov. To je za Evropsko, torej za eh, Evropske med, eh, medicinske agencije na Eurojust, gre za sredstva, ki so na voljo za plačila znotraj te agencije in ta sredstva bi lahko bila zelo korisna, če bi jih namenili Eurojustu, ki mora biti kos določenim eh, povišanjem izdatkom zaradi pla, do, plače. Torej nimamo ničesar dodati, ker zadeva pa transfer 42 bi prosil prosil komisijo, da se pogovori z gospod Grasle, ker gospa Grasle je zaprosila za dodatne informacije, vsekakor pa ne bomo o tem glasovali, ker temu ne nasprotujemo in tem, o tem sicer bomo glasovali na naslednji seji. V redu. Torej 36 in 38 po voljnem mnenju mislim, da bo odbor glasoval za. Kdo je za te transfere, naj dvignejo roke proti tri je proti vzdržani in ni vzdržanih. Torej, 36, oziroma k 39 se bomo povrnili. Tudi, tudi v zvezi s tem je vaše mnenje pozitivno. Ja? Bien, alors, sur le 39... V zvezi, torej, torej v zvezi z 39 transferom, kdo je za, hvala, proti, ni vzdržanih. V redu, potem je odločeno. V zvezi z ostalimi oddelki imamo tudi neke predloge transferov. Pri drugih um, oddelkih smo imeli z odborom regiji drugačno priložnost. Imeli smo naprimer jezikovno usposabljanje, 5000 evrov je manjkalo in to je bilo treba rešiti iz pro, naslova proračuna. To je neproblematično. Pri računskem sodišču je prav tako prišlo do prenosov in sicer štirih, tudi ti prenosi se lahko izvedejo v okviru proračuna. V restauraciji je bilo treba iz higijenskih razlogov spremeniti določene materijale, drugič stroj za graviranje je bilo treba nadomestiti, ker je nehal delovati, tretjič v konferenčni dvorani je bilo treba zamenjati tehnično opremo, zato ker ni več delovala. In četrtič, sistemi IT v celoti so bili potrebni prenove in pri prvem transferju gre za 50, pri drugem 50, tretjem 45 in pri četrtem 389 tisoč evrov. Vse to je v okviru proračuna in to je v okviru tega, kar pripada instituciji in vse je tako, kot mora biti. Želi kdo besedo? Ne. Kdo je za ta transfer? Dvignite roko. Hvala. Kdo je proti? Vzdržani. Dva vzdržana. Gospa Holmajer o uh, nepremičninski politiki, kaj se dogaja s tem, s to stavbo, ki jo imamo v Lizboni. Ta je zadeva nekoliko bolj zapletena. Gre za. <laughs> European Monitoring Center for Drugs. Evropski center za spremljanje drog in za svojenosti z drogami prej so bili v zgradbi, ki so jo kupili leta 1994 za 2,95 milijona evrov. Od 1995 do 2009 so to zgradbo uporabljali, potem pa je odarila kriza tudi na portugalskem in eh, cene nepremečnin so padle, zato zgradbe v zadnjih petih letih niso uspeli po usrezni ceni prodati. Sedaj pa so našli neko ponudbo v višini 2,5 milijonov evrov, ta je primerna, ampak Ministrstvo za pravosodje je podalo ponudbo, da bi si jo izposodilo za dve leti in zato morda plačalo 80 tisoč evrov na leto in to morda kasneje podaljšali in dvignili. Po mojem mnenju je najbolje, da zgradbo prodamo, nismo neki trgovci z nepremičninami ali lasniki stanovanj. Težko bomo določili, kolikšni so stroški sedaj najema in tako naprej. 2,5 milijona evrov sta uh, ustrezen znesek, to poglavje bi morali zaključiti. Stroški agencije so sedaj uh, uh, nižji. Agencija bo sedaj gostovala v zgradbi neke druge agencije, zato da smo vsekakor privrčevali. Hvala. Merci, madame, de... Hvala lepa, gospod Depre. Hvala, predsednik. Mislim, tako kot je povedala gospa Holmajer, da je treba skleniti ta svežen eh, z ozirom na ceno, ki smo jo zahtevali začetno, je prišlo do bistvenega znižanja. Začetno smo govorili o 3 milijonih, o 3 milijonih eh, in eh, pol, 4 milijonih, zdaj pa nam ponujo 2,5 milijonov. Kar je pozitivno je to, da ves postopek poteka brez posredovanja nepremičnosti bančninske agencije. In eh, kaj ti v Lizboni dejansko uh, si kar uh, privoščijo, uh, ko uh, se je treba posluževati njihovih storitev in bi rekel kolegu Fernandesu, da jim moramo priporočiti, da nekoliko znižajo svoje zahteve te nepremičninske agencije. Ja, ampak to je posplošeno, pravi predsednik, nažalost. Hvala lepa, torej vas sprašujem, kdo je za ta predlog, o katerem je spregovorila gospa Holmajer. Hvala proti. Dva proti, vzdržani, dva vzdržana. Potem je odbor se je pozitivno izrazil in sprejel predlog gospe Holmajerjeve. Še kaj? Mm, pod točko razno, ni česar ni. V redu, hvala lepa za vašo udeležbo in a, lep vikend. Dajte si oddahniti po a, a, tem neuspehu našega spravnega postopka. Hvala.